Dober dan, gospe in gospodje. Nadaljujemo z zasedanjem. Najprej, kar se tiče zapisnika včeraj. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. Ima kdo kakšen ugovor? Ugovarjate? Ne razumem vas. Ne, torej niste ugovarjali prav. Zapisnik je torej sprejet. Tako, sedaj pa prva točka na našem dnevnem redu danes popovdne. Izjava